tako sprejet. Na voljo bo v sredo jutri. Včeraj smo govorili tudi o odboru, ki je spremenil prilogo 1, 2, 4 o tarifnih preferencialih, skupinah GUE in drugi so nasprotovali temu in to priporočilo bo upisano na glasovalni seznam za četrtek. Prošnje za ločena glasovanja, poimenska glasovanja in glasovanja po delih, te prošnje morate vložiti do uh, srede. Sedaj pa nadaljevanje z dnevnim redom. Poročilo o napredku ali